Um, prepričan sem, da bodo sta kolegici Keti in pa Vivian um, sodelovali s poslanci pri boju proti temu vprašanju. Eh, Hvala, eh, gospod komisar. Eh, prejeli smo tri predloge resolucij. Razprava je zaključena, glasovanje pa bo jutri ob 12. Sedaj sledi po dnevnem redu vprašanje za ustni odgovor za razpravo in sicer glede pomankljivih sekonskih prstnih vsadkov francoskega podjetja PIP. Najprej dajem besedo poslanki Okoni za dve minuti. Merci, la Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Škandal PIP ni bila samo nacionalna zdravstvena prevara. Sedaj smo ugotovili, da je ta škandal imel in bo imel um, tudi medarne posledice. Naj povem nekaj številk. Um, vsadki PIP so bili trženi v 71 državah po svetu. 400 tisoč prstnih posadkov, 40 tisoč žensk v Združenem kraljestvu je to kupilo. Um, potem 10 tisoč v Španiji in koli 20 tisoč v Franciji. Sedaj bo ta direktiva um, o zdravstvenem pregledu revidirana in treba bo povleči nekaj lekcij iz preteklosti ter sprejeti boljše ukrepe za um, zdravstvene pripomočke. To vas umenim, pa Filip Šova, um, poročevalca um, z resolucijo EBP. Hvala lepa. Eh, danes ste se pripričali, da ne morete biti tukaj. Upam, da bo komisija sprejela naslednja priporočila. Moramo okrepiti in uskladiti vse eh, predpise za inšpekcije po EU. Treba je sprejeti regulativne um, ukrepe vsako leto, kontrolo vsako leto v vseh fazah zdravstvenih postopkov. Treba je tudi um, izboljšati rehabilitacijo ustreznih organov in podjetij ter povečati preglednost ter pa spremljanje zdravstvenih ukrepov po evropskem trgu. Prav tako bi vas opozoril še nekaj bistvenega. Treba je najti ustrezno ravnotežje med uh, zaščito um, pacijentov po EU in pa um, inovativnostjo ter raziskami. Preglednost, doslednost in fleksibilnost morajo biti z roko v roki najbolj pomembno je, da zdravstveni eh, pripomočki niso zdravila. Tukaj imamo več razlik med zdravili in pa zdravstvenimi pripomočki. Najprej je značaj, narava, potem um, trajanje trženja ter pa tudi um, to, kako se jih obravnava na trgu. Sedaj bo lahko, um, če silikonske prsne vsadke uvrstimo med pripomočke, povzročilo veliko stroškov in pa zavleklo celoten postopek in mislim, da treba predvsem misliti na stroškovno učinkovitost. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospa McEwan za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se z neljivo sem, kar je zapisano v resoluciji. In, uh, Veseli me, ko slišim gospoda Dalija, da bo nova zakonodaja tudi vključevala primere, kot je PIP, ki je prezadela toliko mla, uh, žensk. Rada pa bi govorila tudi o nečem drugim, kot samo o naši resoluciji. Tam reč o naše, govorila bi o predlogu spremembe v zvezi z reklamiranjem. Dovoljujemo namreč. Uh, da revije objavljajo takšne reklame. Torej, st več strani, ki ženske pozivajo naj si ustavijo silikonske um, sadke. Um, V večini Evrope je to čisto običajno in zanima me, gospod komisar, ali lahko na vaši ravni kaj storimo glede tega. Če si ogledate spletne strani teh družb, imajo pogosta vprašanja v zvezi z operacijami o prsnih osadkih in tam dobite informacije o te, koliko to stane, kako dobiš eh, posojilo za to. Nikjer pa to ne piše, da bo 30 odstotkov žensk moralo zamenjati usadek po desetih letih in da je treba vsak usadek zamenjati najmanj po desetih do petnajstih letih. Torej, če greste pri 32, ki je poprečno starost za prsne usadke, um, če si date takrat prsni usadek, ga boste morali kar nekajkrat zamenjati. Niti ena spletna stran, ki sem jo pregledala, tega dejstva ne omenja in jaz mislim, da to ni dobro ko se ljudje uh, spustijo v take operacije, ki ogrožajo zdravje, potem potrebujejo obširnejšo informacijo. Imamo zakonodajo v zvezi z zdravili in čas je, da reguliramo tudi to vejo medicine, zaradi katere ljudje prevzemajo tveganja, ker se tudi ne zavedajo, kaj pomeni večkratna ponovitev iste operacije. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Lepaž za dve minuti. Gospe Lepaž ni, torej gospa Oken. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je zelo pomembno, da sedaj in tukaj rečemo, da potrebujemo boljše postopke odobritve, kot smo jih imeli doslej. In rada bi podarila, kaj to pomeni. Potrebujemo preglednost, odprtost in pa neodvisne znanstvenike, ki lahko izvajajo nadzor, ki lahko preverijo podatke o preizkusih, kadar, je, kadar delamo z ljudmi, ne sme biti industrija v stanju, da zakrije rezultate. Mora vedeti, da se lahko kadarkoli preveri, ali obstajajo neke napake ali novi izdelki res predstavljajo izboljšavo. Torej, kadarkoli lansirajo nov izdelek na trgu, mora biti možnost izvedbe te kontrole. Ta preglednost je nujna in pomembna in upam, da, komisar, da bo komisar Dali to podprl in da bo poskrbel za to, da ne bo v središču pozornosti industrija, temveč bolnik. Če pa se goljufa pri teh rezultatih in se jih tukaj prireja, saj to ne velja samo za prsne usadke, ampak veliko goljufir obstaja na tem področju in to ni nekaj, kar bi kaznovali samo z denarnimi kaznimi, ampak tukaj moramo razpisati resne kazni. Če se pri industriji ugotovi, da želimo ustvariti preglednost, kar se tiče podatkov, ki jih je treba predložiti, potem vedno znova ugotavljamo, da industrija potem uh, se nekako zaščiti in eh, se navede proti argumente, namreč, da preprečujemo raziskave v, in, um, v medicini in da tukaj zatiramo bolnike in tako naprej. Torej, moramo se odmakniti od prakse, ki je ne želimo in zato moramo poskrbeti, da ne bodo imeli američani možnosti priti in reči, naši, vaši, naši izdelki so boljši. Hvala lepa. Sedaj pa gospa. Jana Kodakis. Hvala lepa. Šest mesecev po tej aferi Evropski parlament končno obravnava grozli, ta grozljivi primer um, slabe prakse v medicini. PIP je bil nekoč eh, tretji največji dobavitelj prsnih ostatkov in je skoraj deset let um, zanemarjal zakon. Zato je pomembno, da se nekaj naučimo iz takšnega škandala. Bistvenega pomena pa je, da preučimo vsa dejstva preden sklepamo o tem, kako je treba spremeniti sistem, zato da se bo preprečilo takšno zlorabo. Skandal PIP pa ne kaže samo na napake v sistemu. Tu je šlo za kriminalno dajanje, ko je proizvajalec na trg lansiral podstandardni izdelek čeprav resolucija, resolucija predvideva veliko pozitivnih ukrepov, pa besedilo vključuje tudi zahteve za avtorizacijo, preden gre izdelek na trg. Tako se bodo podvajali za, eh, obstoječi zakon in standardni, po mojem mnenju, neproporcionalno. Predlog eh, 22, ki so ga predložili zeleni, zahteva toksikološki pregled vseh zdravstvenih pripomočkov. Ali mislite, da če se bomo obesili na toksičnost eh, elastičnih trakov do eh, srčnih spodbojevalnikov, da potem ljudje ne bodo več eh, kršili zakonov? Svarim vas pred takšnimi odzivi, ki bodo spreminjali v temelju sistem, ki že 20 let ščiti pacijente. Moja skupina je zato predložila predlog spremembe in eh, predloge za glasovanje po delih, zato da bomo lahko tudi vključili mnenja teh eh, volilnih enot. Hvala. Ali sprejemate modro kartico? Ne. Ujemite torej pozornost predsednice. Sedaj pa ima besedo gospa Matija za dve minuti. Hvala lepa. Res je, šest mesecev je minilo, odkar je izbruhnil ta skandal s podjetjem PIP. In česar sploh ne moremo dojeti, je to, da je deset let neko zasebno podjetje bi bilo lahko na trgu in delovalo na trgu in dajalo na trg prsne vsadke, ki se pravzaprav koristijo v gradbeništvu. No, ta silikon pa se je vsadilo ženskam, namesto da bi se ga uporabilo v gradbeništvu. To je ta veliki eh, skandal. In 15 tisoč žensk je prizadetih zaradi tega. Obstajajo cene in v tem postopku obstajajo hude zmote. Torej, kaj se je zgodilo s tem podjetjem, je pravi zlom. Gre za oziroma gre za kriminal, gre za primer za sodišča, hkrati pa vemo, da gre tukaj uh, za ravnanje, ki ga mora obravnavati sodišče. Hkrati pa imamo tu pravni vakum in se moramo z njim spopasti. Deset let nam ni uspelo, da bi identificirali te zložince, ki smo jih danes uh, odkrili. To pomeni, da ni bilo nadzora, da so bile težave za registri, vse skupaj je bil neuspeh, ampak tem ljudem je pa uspelo uresničiti to, česar mi nismo mogli nadzirati. In uh, zato sedaj ne gre samo za vprašanje informacij, za vprašanje pomakljivih informacij v preteklosti, to je bil velik problem. Ugotavljamo lahko tudi, da je bilo s tem na tisoče žena ponižanih, uh, To so bile ženske, ki so bile podvržene še preizkusom, zato da se je videlo, ali so bili eh, vsadki, ki so jih imeli, um, dobri ali so imeli napake. Torej, nadzira se toliko stvari, ki jih ni treba nadzirati. Naprimer, preverjamo, ali so nadomestni deli v osebnih vozilih res originalni. No, tudi to bi morali preverjati, ko gre za človekovo življenje. In, uh, predelava direktive o medicinskih pripomočkih bi mo, je nujna in sedaj, ko se z njo ukvarjamo, moramo zagotoviti, da bomo imeli tudi sankcije, kazenske sankcije. Kazni sicer ne bodo nič prinesle ženskam, ki so že trpele, ampak tudi država mora prevzeti odgovornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Dve minuti za kolego Rosija. Gospa predsedujoča, razprava in glasovanje o resoluciji prihajajo v po posebno ugodnem trenutku. Če bo to potrjeno, lahko nekaj pove o reviziji um, direktive o um, medicinskih pripomočkih. Tu smo se je pokazalo, kakšne pomankljivosti obstajajo pri kontroli konformnosti oziroma skladnosti. Mislim, da predlogi, ki jih je podala um, komisija in pa komisar Dali, da grejo v pravo smer in upravičeno se zahtevajo dodatne kontrole pri proizvajanju medicinskih pripomočkov in pa večji nadzor pri registraciji teh izdelkov. Strinjam se tudi z dejstvom, da tu ne smemo eh, dovoliti prevelike eh, birokracije, drugače se bodo zavirali inovativni izdelki. Potrebujemo nadzor, ki bo učinkovit in pa tudi hiter v smislu tisočih in milijonov žensk. Seveda moramo eh, ženske tudi osvestiti o tveganjih, katerim se um, izpostavljajo in potrebno je eh, medicinsko svetovanje, na ta način se lahko prepreči, da se neobveščeni odločijo za tak ukrep in tak poseg. Moramo tudi nadzirati, katere medicinske naprave ali medicinski usadki prihajajo na trg, kajti pomembno je, da se lahko računa z določenimi časovnicami, ko gre za te izdelke. Uporabniki bi morali biti osveščeni o vseh možnih tveganjih in dobro bi bilo, če bi potem tudi vedeli, katerim kontrolam se je treba eh, prepustiti. Na ravni skupnosti se to lahko zgodi, vendar pa morajo tudi države članice prevzeti odgovornosti in preprečiti, da bo prišlo do tako hudih primerov, kot je, se je to zgodilo pri podjetju PIP. Hvala lepa, sedaj pa še komisar Dali. Hvala lepa, gospa predsedujoča in spoštovani poslanci in poslanke. V preteklih 20 letih je regulativni sistem za medicinske um, pripomočke, zagotavljal varne pripomočke v Evropi in je tudi nudil fleksibilnost, ki je potrebna za veliko število pripomočkov in pa za kratko eh, življensko dobo teh izdelkov. Zagotovil je sistem, ki se je izkazal um, učinkovit. Tako je bila Evropa kar na čelu inovacij kar nekaj mesecev pred primerom podjetja PIP je komisija pregledovala to direktivo, ker smo ugotovili, da je potrebnih kar nekaj popravkov. Primer PIP je zagotovo odbijajoč. Je primer uh, goljufije, ki ni bila odkrita zaradi šibkosti uh, kljub temu pa je pokazal na številne šibkosti v zakonodajnem okviru. Zato, da bomo našli prave odgovore na eh, zaskrbljenosti bolnikov, smo opredelili skupaj s parlamentom nekaj ukrepov, ki jih je treba tako izvesti in to na podlagi trenutne zakonodaje. To vključuje eh, močnejši nadzor na trgu, zato da se bo zagotovilo varnost eh, medicinske tehnologije, predvsem tveganih naprav. Zato sem pisal ministrom vseh držav članic, prosil za njihovo podporo in trenutno skupaj izvajamo te ukrepe. Dolgoročno je pregled direktive, ki je potekala ne glede na uh, pod, primer PIP, pa bo poštevala tudi posledice oziroma probleme, ki jih je izpokazala ta primer. To bomo predstavili k malu po poletnem premoru. Številne izboljšave so bile predvidene in te izboljšave bodo prispevali k temu, da se bodo lahko preprečili primeri, kot je bil primer s prsnimi ostatki. Naj omenim le nekaj. Želimo okrepiti um, delovanje in nadzor uh, organov za notifikacijo in zagotoviti enotne standarde na celi ravni vse Evropske unije. Želimo dati tudi večjo in močnejšo vlogo pri nadzoru strani nadzornih organov oziroma pristojnih organov. Ta sistem bo možen samo, če bomo izkoristili, najbolje izkoristili število obstoječih strokovnjakov. Zato predvidevamo mehanizem, eh, pregledni mehanizem za izdelke, ki še niso na trgu, ampak na podlagi posameznega primera. Ta mehanizem bo omogočil, da bo odbor, ki ga bodo sestavljali predstavniki različnih držav članic, da ocenijo določene pripomočke, preden bodo ti prišli na trg. Prednost tega bo kar dvojna. Prvič bomo s tem zagotovili enako vredno raven ocene strani um, ustreznih organov drugič pa bo omogočilo državam članicam, da bodo obveščeni o izdelkih, ki prihajajo na trg, zato da bodo lahko zagotovili usmerjeno kontrolo teh izdelkov. Ta mehanizem bo imel prednost, da bodo um, omejeni veri v, uporabljeni učinkovito že pred, um, predem bo nek izdelek na trgu. Uh, Hkrati pa bo omogočil tudi tržni nadzor. Poleg tega pa bo omogočil tudi sledljivost medicinskih pripomočkov, naprimer z eh, enotno identifikacijo in pa sistemom registracije. Z enotnim sistemom registracije. Na podlagi oziroma kot posledica eh, primera PIP smo predvideli tudi ukrep oziroma predvideli tudi pregled eh, pomankljivost trenutne um, zakonodaje, to smo izvedli za stres testom in na podlagi rezultatov tega stres testa bomo uh, lahko predlagali nove ukrepe. To bo vključevalo predvsem tudi uh, um, sodelovanje streznih organov in tudi kontrole in sicer nenapovedane kontrole v, pri, pri proizvajalcih. Uh, Pri negativnih re rezultatih takšnih uh, pregledov pa bodo obveščeni tudi nacionalne oblasti. In tako strokovnjaki kot tudi pacijenti bodo morali biti bolje obveščeni. Ob ob bolniki morajo biti obveščeni tudi z posebnimi karticami o osadkih in mislim, da bomo s tem lahko zagotovili preglednost trga. Tako bomo namreč vsem zainteresiranim stranem dali pravo informacijo. Ne le, tako da ne bodo prejeli le uh, informacije o stroških, kot je povedala gospa McEwan, in pa um, o prednostih, ampak tudi o posledicah uh, usadkov ali drugih pripomočkov, ki se uporabljajo. Saj ne gre samo za usadke, gre tudi za druge medicinske pripomočke. Uh, mislim, da mora vsak vedeti, da kakšne so pravzaprav vsi vidiki uporabe takšnih pripomočkov. Nekateri res mislijo, da ko bodo šli skozi tak poseg, da je to enkraten poseg, vendar pa to ni tako v, ponavadi. In zato moramo to stalno predočiti našim bolnikom in našim potrošnikom. Zato predlagamo, da se takšna kartica ali priloga priloži vsakemu eh, pri pomočku in se predloži vsakemu bolniku, ki želi iti skozi ta postopek. Tako bomo lahko povečali osveščenost bolnikov dragi poslanci in poslanke verjamem da je niz ukrepov ki smo ga že predvideli v povezavi z dodatnimi ukrepi ki se zdijo pomembni eh, v luči rezultatov stresstestov da bo to vse skupaj okrepilo sistem da bo eh, tudi omogočilo inovacijo in zagotovilo da bodo le varne eh, zdravstveni pripomočki na, prišli na trg v Evropski uniji v dobrobit evropskih državljanov. Zabeležil sem si, tudi točke oziroma mnenja, ki ste jih izpostavili, predvsem gospe eh, Okuni. In moram reči, da so vse te točke vključene tudi že v predlogu, ki ga bomo predstavili kot rečeno tik po poletnih počitnicah. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za ELS gospa Gardini za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala, gospod komisar. Povedali ste predvsej pomembnih stvari, s tem se absolutno strinjamo in eh, mislim, da je res pretresljivo, kot je rekel komisar, da moramo v naših državah od toliko žensk slišati, da so bile prizadete zaradi tega skandala. Jasno pa je, da ta skandal dejansko kaže na nujnost pregleda evropskih predpisov v zvezi z zdravstvenimi pripomočki. Žal ta, je ta goljufija pokazala, kje so vrzeli v naši zakonodaji. Sedaj smo govorili o tem in komisar je to tudi zelo dobro prikazal in zato bi želela v tem kratkem času, ki ga imam na razpolago, niti ne ustrajati pri tem vidiku. Mislim, da moramo storiti vse za to, da bomo lahko našim državljanom ponudili najboljše, da bomo lahko storili za njih kar se da, Ta skandal pa nas je marsikaj naučil. To je lahko tudi izhodišče za nadaljni korak naprej. Tu se navezujem tudi na to, kar je poli, dobra kolegica pred mano, torej komunikacija, ki poteka, to, kar se sporoči, ob, ob, sporoči boniku. Tu marsikaj manjka, tu se izpostavljajo samo pozitivni vidiki. In, uh, tu se pretvarjajo, kot da obstaja neka večna mladost, kot nek, nek, gre za neko obljubljeno um, lepoto. In ni usadkov in protez, ki bi bili brez tvega. In ko govorimo o estetski kirurgiji, je treba to ljudem povedati, ravno deklicam in dekletom, kajti vemo, da so pogosto zelo mlada dekleta, ki se prepustijo takšnim posegom. In mislim, da je res pomembno, da se za to zavzemamo. Že včeraj smo rekli, da moramo nujno ukrepati. Hvala lepa. Sedaj pa. Gosp... Naslednji govori za dve minuti. Gospod komisar, kolegice in kolegi, sedaj imamo torej tudi ta škadal s silikonskimi prstnimi osadki, kar kaže to, da evropska zdravstvena varnostna zakonodaja ne deluje dobro. 14 let prevar od leta 96 do leta 2010. 500 tisoč usadkov po celotnem svetu, 8 tisoč so jih potem um, dali ven, veliko primerov um, raka je to povzročilo. To so res uh, šokantne številke. Veliko je bilo opozoril, um, tudi um, ameriška agencija FDA je opozarjala o tem problemu, ampak vseeno se je ta praksa še vedno uveljavljala, naprimer v Franciji, v Združenem kraljestvu in druge nacionalne agencije, evropske agencije pa so stale križem rok, um, čeprav so se dogajale takšne prevare in glufije. Sedaj smo zaradi te drame začeli govoriti o izboljšanju evropskega varnostnega sistema za medicinske premočke, kot ste ravno prej razložili, gospod komisar. Gospod komisar, uh, danes moramo vzpostaviti nov sistem, s katerim bomo prepričali take škandale, ampak potrebujemo nov sistem. Jeseni naj bi pripravili takšno novo zakonodajo, kot ste prej povedali. Sem tudi sam pripravil to resolucijo in zato sem zadovoljen s tem, kar ste prepovedali, gospod komisar. Ampak, gospod komisar, treba je upoštevati tudi um, čim več naših pomislekov, ki so zapisani v tej resoluciji. Torej, zakaj bi imeli odstopanja in izjeme? Eh, za štiri poslance ta odstopanja niso primerna. Zakaj se ne bi zauzeli za vzpostavitev tega, da bi tudi um, najbolj tvegane premočke izuzeli iz trga? Zakaj ste niste odločili za to, gospod komisar? Mi lahko razložite svoje stališče. Hvala za Alde, gospod Bilbao. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujočo. Mislim, da bi morali zakonodajo spremeniti v skladju z resolucijo. Kriza z usadki PIP je vsem znana, več pa je sedaj alternativnih rešitev. Veliko stvari moramo izboljšati, potrebujemo naprimer sistem zgodnega obveščanja za takšne probleme v Evropi. Potrebujemo tudi boljše kirurške posege glede izbire in izvedbe teh procesov. Tisti, ki prodajajo te izdelke, morajo biti ustrezno kvalificirani. Zaenkrat še ne sodelujejo dovolj dobro na področju prizadevanj za ustrezen nadzor nad prodajo teh izdelkov. Še nekaj želim dodati. To je velika kriza v Evropi in vprašanje je za ljudi zelo pomembno. Poskrbeti moramo, da bodo izdelke, ki jih izdeluje ali je izdeloval PIP in podobne družbe pod ustreznim nadzorom. Če bi imeli ustrezen nadzor, nikoli ne bi bili tako uspešni v gospodarskem smislu in veliko ženskam ne bi bilo treba trpeti, kot so trpele. Evropska komisija mora nujno vzpostaviti sistem nadzora za to vrstne izdelke, seveda ob sodelovanju Evropskega parlamenta. Zato je naša resolucija tako pomembna. Upam, da se boste držali besede. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedojoče. Najprej gospod Magines. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. To je zelo pomembna razprava. Ampak mislim, da ko govorimo o tem škandalu, mislim, da moramo vedeti tudi, da je evropska industrija medicinskih izdelkov zelo inovativna in zelo koristna bolnikom in pacijentom. Pozdravljam pristop komisije za to, da bi izboljšala celoten sistem. Sem proti sedmemu odstavku, zato ker mislim, da gre predaleč če lahko tako rečem, mislim, da bomo tako oduzeli možnost industriji, da bi bila inovativna. Zato moramo tukaj zadeti pravo ravnotežje med tem, kar je dobro za pacijente in tem, kako bi lahko izboljšali življenje tistih, ki potrebujejo medicinske izdelke. In če nekoliko spremenim temo, glede tega, kar je povedala gospa McKeven, imeli smo že tudi vprašanje pohabljanja ženskih spolnih organov. Sedaj pa govorimo o prsnih usadkih. To, ta poseg eh, pogosto izkoriščajo tudi mlade deklice, ki ne razumejo postopkov. To je razprava in na nek način je zelo zanimivo, da imamo te razprave sedaj. Tisti ljudje, ki imajo usadke v kovkih, v kolenih in tako naprej, tisti, ki izkoriščajo potencial naše medicinske industrije, tem moramo pomagati in poskrbeti moramo, da bo naša industrija še naprej rasla. Ne smemo zatirati inovacij. In še drugo vprašanje, to v zvezi z prstnimi usadki, potrebuje novo razpravo. Namreč družba in družbeni pritiski na mlade ženske. Tudi o tem bi lahko kdaj govorili. Hvala. Hvala lepa. Gospa Regner. Hvala lepa, gospod komisar. To priložnost želim izkoristiti zato, da opozorim na uredbo, ki jo prenavljamo. Postopek je tik pred koncem. Ampak ta primer o slabih prsnih vsadkih nam kaže, da moramo uredbo še preurediti. Govorim o Bruslju 1. Gre za priznavanje sodb v civilnih in trgovinskih zadevah. V Avstriji imamo 60 žrtev teh prsnih usadkov, ki so za manj poskušale tožiti to organizacijo na Dunaju. Ni jim uspelo, zato ker obstaja vrzel glede pristojnosti. Mi bi lahko uh, izboljšali pogoje za te žrtve in tudi za druge žrtve, pa tudi za organizacije, ki zastopajo žrtve, ki bi lahko imele veliko koristi od boljšega pravnega položaja. Ta primer z prstnimi osadki kaže, da je tudi vprašanje pristojnosti sodišč nekaj, kar bi bilo treba spremeniti. Hvala. Gospa Irigojen. Eh, Hvala lepa. Kolegice in kolegi, gospod komisar, tukaj govorimo o škandalu. Gre za uporabo prstnih osadkov z uporabo industrijskega silikona. Ti izdelke so se uporabljali v bolnikih, ženskah in tudi mladih ženskah. Številni ljudje ne vedo, kaj se ustavlja v njihova telesa, kaj te o tem nimajo podatkov. Potrebujemo boljšo zakonodajo, če želimo preseči ta problem. Seveda potrebujemo več nadzora in tudi več pozornosti. Vsekakor pa potrebujemo več podatkov. S temi vsadki so operirali več kot 13 tisoč žensk po Evropi in to preprosto ni združljivo z dobrim zdravjem. Bovniki, ki uporabljajo te proteze, seveda imajo pravico do uporabe, ampak moramo jih tudi ustrezno obveščati, kaj ti ljudje morajo vedeti, s kakšnimi tveganji se soočajo. Ljudje, ki uporabljajo te proteze, danes teh protez ne uporabljajo samo zaradi izgleda, ampak tudi zaradi zdravja. Hvala. Hvala lepo, gospod Tarabela. Euh, eh, gospod predsedujoči, inercija eh, na eh, tem področju pomeni, da imajo ljudje pravico do tega, da se čim prej poišče. poišče Eh, rešitev in to vprašanja eh, tudi, eh, ki se nanaša na honorarje kirurgov, ki naj odstranijo, ki odstranjujejo defektne proteze in tudi te številke, ki se nanašajo na število žrtev, ki je utrpelo zaradi tega posledice. Tu so medicinski pripomočki, ki so uporabljeni zgolj iz estetike, estetskih razlogov. Eh, prišlo je tudi do javnega posvetovanja in zanima me, gospod komisar, kako dalec so stvari prišle, ko gre za revideranje zakonodaje, ki se eh, na to zadeva, ki se nanaša na estetske proizvode in kdaj lahko pričakujemo to zakonodajo. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Kanenbach. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Danes govorimo o medicinskih izdelkih in mislim, da potrebujemo tukaj zelo strok nadzor in potrebujemo tudi zelo veliko informacij in podatkov. Pripričana pa sem, da je samo omejen del teh usadkov dejansko namenjen v medicinske namene, ampak da se v veliki večini ti vsadki uporabljajo v lepotne namene. Tukaj govorimo o več milijonih evrov. Tukaj se priključujem Lindy McKevin. Kaj ti ni dobro, da se toliko eh, ljudi, naprimer v večini primerov žensk, počuti tako slabo v svoji koži, da si želijo prstnih vsadkov, da bi se počutile kot ženske. 22 odstotkov mladih v Evropi trpi za mm, duševnimi težavami, kajti mediji nam vedno posredujejo podobe moških in žensk, ki so popolni. Velik del teh ljudi meni, da bo lahko šele s kirurško pomočjo doseglo um, svojo popolnost. Tudi z vidika zdravja mislim, da bi morali razmisliti o tem, da bi omejevali to vrstno reklamiranje. Hvala. Hvala, gospa Sinclair. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. To vprašanje izhaja od tega, da francoske oblasti niso bile sposobne nadzirati industrije. Francija ima poseben pristop tukaj vzemi ali pusti. Junija 2000 so ameriški regulatorji objavili opozorilo glede težav pri izdelavi silikonskih prsnih usadkov francoskega podjetja PIP. 1. oziroma 1. februarja so pripravili 175 stransko poročilo. Mislim, da potrebujemo ustrezen nadzor. Francija je pokazala, da in sposobna sama izvajati nadzora nad svojim trgom. Zato mislim, da jih je treba nadzirati od zunaj. Več tisoč žensk trpi zaradi nesposobnosti francozov. Francozi bi morali poplačati škodo vsem tem ženskam. Mislim, da je treba v prihodnosti zagotoviti več komuniciranja med kirurgi, bolniki in podjetji, ki proizvajajo te izdelke. Hvala. Grazie. Eh. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Dali. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala vsem za vaše komentarje o tej zelo pomembni temi. Strinjamo se, da je zdravje bolnikov najpomembnejše pri pripravi politike. In točno to je tisto, kar počnemo ko ustrajamo pri tem, da moramo imeti prožen sistem, sistem, ki bo omogočal inovacije čim prej. In te inovacije morajo biti na voljo bolnikom, kajti tudi to je vidik zdravja bolnikov. Sposobnost, da čim prej izkoristimo inovativne izdelke, je zelo pomembna. V Evropi zagotavljamo inovacije približno tri leta pred svojimi ameriškimi kolegi, ki imajo svoj sistem. To koristi bolnikom in tega ne smemo zanemariti. Gospod Parnju me je vprašal, zakaj ne bom pritiskal za potrditev pred dajanjem na trg. Mislim, da tega ne potrebujemo. To uh, je to bi šlo predaleč. V Evropi imamo sistem, ki je v preteklosti deloval in ta sistem prilagajamo tako, da bo deloval še bolje. Poskrbeti želimo, da bodo vsi organi, ki so vključeni v ta proces, delovali tako, kot je treba. In to je tisti svežen, ki ga bomo predlagali parlamentu in svetu takoj po poletnem premoru gospod Tarabela. To je odgovor in to je moje stališče. Govorimo o tem, preučujemo možne rešitve, preučujemo tudi pretekle rezultate zaradi primera PIP in konkretne predloge bomo imeli septembra. Torej, ko govorimo o avtorizaciji, imamo v mislih, da bi morali ohraniti prožnost, ki jo imamo v Evropi mislim, da moramo še naprej izvajati nadzor. Tisti, ki so vključeni v ta proces, morajo biti pristojni in države članice bi morali biti bolj vključene v celoten proces. Mislim pa, da potrebujemo tudi skupino strokovnjakov na evropski ravni, ki bo zagotavljala skladnost po vsej Evropi, zato da bo raven za dosego avtorizacije posod enaka. Primer pip nima nobene zveze z avtorizacijami. To je primer goljofije, ki bi se lahko zgodila tudi v najbolj robustnem primeru in najbolj robustnem sistemu. Primer pip kaže na pomenkljivosti v našem procesu. Hm, to ni nujno v zakonodaji, ampak v izvajanju samem kaže na pomenkljivosti v nadzoru trga po avtorizaciji. Nekateri ste povedali, da države članice preprosto niso več izvajale nadzora nad medicinskimi napravami ali izdelki, ki so se uporabljali v njihovih državah. In to je bila napaka. Sam sem računovodja, zato mi je bilo prav neverjetno ko sem slišal, da so bile vse revizije napovedane vnaprej vsaj dva meseca. To je najverjetno. Oni so dejali, da je tako zapisano v zakonodaji, ampak zapisal sem tudi sam pismo, uh, v katerem trdim, da to ne drži. Vse vnaprej napovedane revizije eh, ne smejo biti napovedane vnaprej in tudi vi morate poskrbeti, da bo nadzor nad trgom takšen, kot je treba. Ni nam treba čakati dve leti, da bomo zaključili ta zakonodajni proces, ki ga bomo sprožili k malu. Prizadevamo si za preglednost preglednost ne samo v smislu informacij, ki bodo na voljo vsem, ki se bodo odločali za kakršen koli postopek, ampak preglednost tudi v smislu iskanja usumljencev. Vsi incidenti, ki se bodo zgodili v sektorju medicinskih mm, izdelkov, se bodo poročali centralnemu registru in te informacije bodo na voljo vsem, zato da bomo dejansko lahko ukrepali tako, kot je treba tudi sledljivost medicinskih izdelkov je pomembna tema. To smo že predlagali in to bomo predlagali še enkrat, kajti to je prav tako zelo pomemben vidik. Sledljivost medicinskih izdelkov je prav tako vključena v naš predlog, še posebej sledljivost tveganih izdelkov. Držimo vse torej svojih obljub. Septembra bomo pripravili robusten predlog, ki bo močno izboljšal našo varnost. Ne bomo pa šli predaleč. Ne smemo preveč avtomatsko odreagirati. Dejansko želimo storiti pravo stvar, ne pa preprosto nekaj, ker je nekaj treba storiti. Problem pri primeru PIP ni bil problem avtorizacije, ampak problem nadzora nad trgom. Tukaj moramo biti trdni in poskrbeti moramo, da bomo imeli robusten nadzor nad trgom. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod komisar. Prejeli smo predlog resolucije, razprave je konec, glasovali bomo jutri ob 12.